človekove pravice, da bi se eh, dogovorili, kako čim bolje pomagati aktivistom, ki zagovarjajo pravice LGBT. Najlepše hvala za vašo pozornost. Najlepše hvala, komisar Kalas. Ob zaključku razprave smo sprejeli šest osnutkov resolucij. Razprava je zaključena, zdaj takoj pa bo sledilo glasovanje. Najprej bomo glasovali o sedmih osnutkih resolucij, Eh, glede spopadov na meji med Tajsko in Kambodžo. Ni predlogov sprememb k skupni resoluciji, zato glasujemo o resoluciji v celoti. Kdo je za? Proti? Zdržani? S tem je ta resolucija soglasno sprijeta. Prehajamo na. resolucije o jemnu smrtna kazen za mladoletne presnotnike zlati, zlasti primer Muhameda eh, Tahere Tabeta Sumama. Imamo skupen osnutek resolucije, nekaj predlogov sprememb je bilo podanih, najprej predlog sprememb dve, kdo je za? Proti? Zdržani? Predlog je sprejet. Predlog spremembe tri, kdo je za? Proti? Vzdržani. Prav tako sprejeto. Zdaj pa še ločeno glasovanje v prvem odstavku. Kdo eh, je za originalno besedilo? Proti. Vzdržani. Eh, sprejeto z enim vzdržanim. Glasujemo o eh, torej, predlogu spremembe ena zeleni. Kdo je za? proti? Vzdržani? Sprejeto. In zdaj glasujemo še o celotnem besedilu s premembami. Kdo je za? Proti? Vzdržani? S tem je tudi ta resolucija sprejeta. Zdaj pa še zadnja resolucija o Ugandi, umor Davida Kata. Tudi tukaj imamo skupno resolucijo. Najprej glasujemo o šestem odstavku v ločenem glasovanju. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprijeto drugi del za, proti, vzdržani. Tudi drugi del je sprejet. Ločeno glasovanje o osmem odstavku. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o 12. odstavku izhodiščnega besedila v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. To bomo preverili. Elektronsko preverjamo drugi del. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem pa še glasovanje o celotnem besedilu s premembami, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta brez glasov proti en vzdržan. Zdaj pa samo še nekaj najav. Eh, strani sveta smo eh, sprejeli stališče iz prvega branja in tudi eh, stališče komisije. Naslov je zapisan v zapisniku. Trimesečni rok za parlament, da se opredeli, začne teči jutri 18. februarja 2020.